Kolegice in kolegi, gremo naprej po dnevnem redu današnjega odbora. Torej, tukaj naslednja točka, študija, ki jo je naročila komisija, torej o čezmerne prenašanje evropskih strukturnih in investicijskih skladih. Moramo razumeti, kako to pretirano breme vpliva na upravičence pri petih strukturnih skladih. torej enota za raziskave, um, ter pa politični oddelek B iz komisije, torej je od um, družbe Special Foresight uh, želel, da pripravi to študijo. To je sedaj celostna analiza glavnih razlogov za to čezmerno prenašanje, prav tako se spostavlja specifične prakse in pa predstavlja ukrepe za znižanje oziroma izogibanje temu čezmernemu prenašanju zakonodaje. In danes bomo s veseljem pozdravili gospoda Kaj Boma, strokovnjaka iz Special Foresight, ta bo predstavil rezultate te študije in po tej predstavitvi bom dal besedo še članom odbora, če želite zastaviti kakšno vprašanje oziroma podati pripombe. Torej, gospod Bom, beseda je vaša. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon, everybody. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi lepo pozdravljeni. Bom sedaj na kratko poskušal predstaviti to precej kompleksno študijo. Torej, to študijo o čezmernem reguliranju. Najprej pa metodologija pri tej študiji, tako da boste vedeli, kaj pričakovati, potem pa še opredelitev tega goldplatinga, torej čezmernega reguliranja. Kaj to pomeni za ISIF? In potem bo še predstavil programski cikl določnega projekta pri strukturnih skladih, tako da vidite, kje v programskem ciklu naletimo na takšne eh, dejavnike čezmernega reguliranja. Potem bom predstavil še učinke tega in potem še nekaj stvari za razmislek torej kako bi lahko ponastavili, zmanjšali to čezmerno prenašanje zakonodaje. Tukaj vidimo pet skladov ESIF, torej kaj je sploh to čezmerno reguliranje, kakšni so očinki in potem še nekaj smernic za to, kako bi lahko znižali to čezmerno reguliranje Precej sistematsko smo se lotili tega koncepta. Torej, čezmerno reguliranje se ne nanaša samo na eno uredbo, to je bolj sistematski dejavnik v politiki na splošno. Opravili smo analizo dokumentov in študij, opravili smo kar veliko intervjujev z nekaterimi upravičenci in pa strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem. Želeli smo ugotoviti, kaj se tukaj dogaja, kakšni so učinki. In potem smo nekaj strokovnjakov povabili v naše fokusne skupine, da bi se pogovorili o teh sklepih. Uh, od vseh 28 držav smo želeli izvedeti, kaj so tukaj glavne dejavniki in skupne točke. Potem smo prišli do naših sklepov in pa kategorizacije v bistvu smo poročili vseh 28 držav, eh, devet bolj poglobljeno kot pa drugih, no, ampak vseeno, to ni primerjava med državami. Smo samo pogledali, torej čezmerno reguliranje, podali nekaj primerov in pogledali različne tipe po državah. Predvsem smo želeli pregledati vse države, ne pa samo nekaj držav. torej čezmerno reguliranje. Štiri pojme bi tukaj rad izpostavil ločeno. Najprej aktivno čezmerno reguliranje. Na to gotovo mislite, ko govorite o tem reguliranju. Kaj to pomeni? Dodatni upravni postopki, poleg tistih, ki predstavljajo normalni okvir pri Evropske unije. Torej, ko nekdo to poveča, k temu doda, je to aktivno reguliranje. Potem pa imamo še pasivno, čezmerno reguliranje. Naprimer, imate možnosti, da stvari prostavite v okviru, torej, da nečesa ne uporabite, to je možnost. To je torej ta oblika reguliranja, kajti nekaj bi lahko naredili bolj enostavno, ampak tega ne storite. In to je potem to pasivno pretirano reguliranje. Potem pa še nekaj, Tukaj so potem še upravni stroški. To so stroški za naloge in pa za programe, ki jih vodijo države pri kohezijski politiki in potem so torej ti stroški eh, tukaj predstavljeni. In potem še upravne breme. To so pa stroški za upravičence, končne prejemnike sredstev. Tako da vidimo, kakšni so za njih stroške oziroma bremena za spoštovanje zakonodaje. To so te štiri koncepti, ki si jih prosim zapomnite in bomo poznaj prišli na to. Torej, pogledamo si to sliko. Tu vidite na splošno poročilo večkrat izpostavljeno. Levo zgoraj, to v modrem, to je EU regulativni okvir. To moraš storiti, če želiš pridobiti ta sredstva iz ISIF-a. Potem pa še več oražnih ali pa rumenih puščic, to so dodatne zahteve iz drugih EU predpisov ali pa iz nacionalnih regulativnih okvirov ali pa podnacionalnih okvirov. To so dodatne plasti. In poleg tega imamo še na desni dodatne puščice, to je pa tolmačene tega okvira, ki je morda kdo ne razume čisto dobro, kako to razumeti in potem raztolmačijo določene dejavnike, kar je lahko potem dodatna plast, večje breme kot pa tisto, kar bi se sicer zahtevalo. In vse to potem tvori dodatne upravne naloge za upravljavce programov in pa za izvanje. In tukaj vidite potem tisto na sredi, to potem pomeni dodatne stroške za upravljavce upravičence in pa končne prejemnike sredstev. Torej vsi morajo početi več. To je sistematska slika. To še ne pomeni nič za prerasporeditev sredstev. Tukaj samo prikazujemo, kako se stvari med sebojno usklajujejo in dodajo. Potem tekom programskega cikla pa smo gotovili, da lahko v nekem, katerem koli momentu v ciklu um, naletiš na takšno čezmerno reguliranje. Tam desno vidite akreditacijo pri načrtovanju. Nacionalni predpisi dodajajo torej še dodatne plasti tudi za umestne organe ali pa za druge tipe organov v sistemu. Potem naprej imamo tudi financiranje pošiljanja zahtevkov, na ravni programiranja in projektov in to lahko tudi potem vpliva na dodatne kriterije upravičevanja, upravičenosti, poleg teh, kar že sicer potrebujemo. Potem, koliko dokazov je treba posredovati poleg teh zahtevkov, tudi to je še dodatna plast. In to je predvsem veliko breme in marsika sploh ni točno povezano z EU regulativnim okvirom. In prav tako potem vidimo še plast horizontalnih načel in predpisov. To se včasih pretirano uporablja in tukaj v poročilu vidite nekaj primerov s tem v zvezi. Sedaj ne bom šel v podrobnosti, um, ker nimam za dosti časta, ampak vseeno, to je dodatna plast. In potem še torej naslednja plast um, obveznosti glede poročanja in spremljanja. To se pogosto dogaja v različnih programih po državah. Pogostnost poročanja je tukaj pomembna. Kako pogosto moram poročati? To je zelo raznoliko po državah in nekateri deli poročanja so zelo obsežni. Potem E poročanje. Včasih imamo torej dva usporedna svetova in digitalnega in pa papirnatega. Ehm, in včasih oba nista potrebna. Potem naprej, zahtevke za plačila in pa povračila sredstev. Tukaj je ogromno dokumentov, ki jih je treba predstaviti za takšne zahtevke. In ti dokumenti so lahko zelo raznoliki. In to je včasih jasen primer čezmernega reguliranja, oziroma prenašanja zakonodaje. Potem naprej vidimo, da so nekateri stroški res pretirani, um, glede na to, kar bi sicer lahko storili po v zakonodajnem okviru. In potem še naprej, finančni nadzor, kontrole, tukaj ste gotovo že marsikaj slišali o tem, namreč finančni nadzor pogosto je pretirano rigiden. Običajen okvir bi lahko bil bolj nastavan, naprimer, ko gre za zgornje pragove, za javne razpise, je to že tako, potem se tukaj pošteva še nacionalna zakonodaja in Torej, to tukaj pri finančnih kontrolah vidimo še dodatne plasti, dodatne pokoje. In prav tako smo našli še primere, kjer je finančni nadzor pretirano presegal tisto, kar so obveznosti. In prav tako se včasih zgodi, da je regulativni okvir razširjen in se več zahteva pri določenem programu in pa od upravičencev. Kar pomeni, da je njihovo delo predvsej bolj kompleksno in tudi drago. In potem še vprašanje, zakaj se to sploh dogaja. Tukaj vidite to kompleksno sliko, tukaj se predstavijo samo eh, nekaj stvari. Ampak gledajte, tam zgoraj, vidite, ja, vse to pa je, torej to čezmerno prenašanje zakonodaje. Pogosto so tukaj relevantne nedoslednosti in pa dodatni politični cilji. Ja, to je res, to je ena plast. Ampak potem smo pogledali dokumenti, smo gotovili, da to ni največja plast čeprav kdo misli drugače. Potem tukaj vidite več primerov v poročilu, um, ki so res te nedoslednosti, ampak to res ni najpomembnejša stvar. Naslednja stvar, torej so negotovosti in pa zamude. In ravno te negotovosti so pomemben dejavnik pri reguliranju. Mar se kdo ne ve točno, kako tolmačiti zakonodajo, kaj se dejansko zahteva s predpisi. Stvari si drugače razlagajo in zato so potem raje na varnem in želijo manj, ne pa več, tako da ne bo slučajno kakšnih težav na koncu z revizijo in podobno. In potem še naprej, po tej schemi imamo slabe izkušnje, vemo, kje se pojavljajo težave, iz preteklosti smo se že marsikaj naučili in zato vsega, so se nekateri želeli izogniti tveganjem, da bi bili raje navarne. To je v bistvu nekakšen dejavnik strahu, bojazni. Češ, kaj pa, če se zgodi to in to? No, prav tako pa je še en dejavnik zelo pomemben, ki ga morda podcenjujemo. Namreč imamo različne upravne tradicije in pa kulture po Evropi. In organi se drugače razlagajo stvari, drugače izvajo marsikaj pri teh področjih. Tukaj imamo veliko dejavnikov, marsikaj se dogaja, ker imamo na koncu vedno v glavi revizorje, torej kaj pa, če bo prišel revizor, to je ta bojazen tveganja. Pa še nekaj smo potem izvedeli v fokusnih skupinah, v razpravah. Sistem je zelo kompleksen. To smo gotovili. In veliko je akterov v sistemu, ki imajo svoje interese pri tem, torej želijo razširiti svoje pravice in je v njihovem interesu, da je stvar bolj kompleksna. Potem je včasih problem pomakanja komunikacije in tudi to pomaga pri tem, da se kompleksnost povečuje. Torej, marsikdo reče, ja bom raje zahteval še en podpis za vsak slučaj, raje bom bolj rigidno to tolmačil, kot pa ne. In več kot je teh stvari, več je negotovosti, več je kompleksnosti, več je plasti in potem je na koncu to začarani krok. Kakšni pa so učinki tega čezmernega prenašanja zakonodaje? Tukaj si lahko pogledamo posamične programe in pa upravne stroške po organih. Mar se kdo pravi, Ja, to za nas pomeni več dela in to pomeni več virov in sredstev za tehnično pomoč. Torej, marsikdo mora potem preverjati skladnost, ali je šlo vse v redu skozi ali ne. Kar pomeni, da teh ljudi, teh virov ne more uporabljati za druge stvari. Torej, kaj želimo sploh doseči s temi skladi, zakaj to sploh počnemo, zakaj sploh uporabljamo ta finančni instrument. In potem še nekaj. Ta kompleksnost zahteva dodatni čas, postopek se upočasni, kar pomeni, da vse skupaj traja precej dlje, treba je pregledati vse te zahtevke in podati končni odgovor. Torej, za upravičence, ali bodo dobili sredstva ali ne. Enako velja tudi za, naprimer, financiranje pri kontrolah. Marsikaj se precej zavleče in prihaja do zamud. In potem še na koncu, bolj ko rigidno vse skupaj tolmačimo, večja so potencijalna tveganja, ker ti marsikdo se boji, kaj pa če bom tukaj zagrešil napako in zato na koncu marsikaj se sploh ne naredijo. Ponovno, za vsak slučaj, raje ne. In potem še upravičenci in pa končni prejemniki sredstev. Tukaj vidimo veliko dodatnega bremena dela za te. Torej, to je veliko dodatnih nalog. No, smo pa še nekaj gotovili v naših razpravah sploh majhni akteri, MSP-ji, nevladne organizacije ali pa manjši javni organi, nimajo nekega velikega aparata za vodenje teh stvari. In potem so prestrašeni ali pa se bojijo teh dodatnih bremen. Teoretično, naprimer, to velja za vse, ampak za manjše akterje je to večji problem sorazmerno. In tudi to je treba upoštevati potem to pomeni, da je to odvrčilni faktor pri spiranju sredstev. Potem raje kar pozabijo na cel projekt in se ne prijavijo, ker se bojijo. Potem naprej, uh, kot rečeno, zaradi tega pretirnega bremena se ne morejo osredotočiti na izvajanje, vsaj ne v zadosti meri. To tukaj na koncu je neka celostna slika in moramo o tem razmišljati celostno ne pa samo o posamičnih faktorjih. Potem splošni sklepi, samo nekaj besed in potem lahko gremo v to še v razpravi, če želite. Torej, to čezmerno prenašanje zakonodaje povečuje upravne stroške in premena, in približno ena tretjina, v bistvu um, velik delež eh, se nanaša ravno na te stroške in bremena. In to je sestavljeno iz aktivnega in pasivnega reguliranja. To se dogaja na številnih ravneh upravnega procesa. Torej, ne gre samo za načrtovanje ali pa samo za nacionalno evropsko ravno, ne za vse skupaj. Tekom celotnega cikla upravljanja se to dogaja. Tekom celotnega življenjskega cikla. Potem naprej, ali lahko vidimo razlike med različnimi skladi in pa tipi dejavnosti. No, seveda obstajajo razlike, ampak ne tako zelo hude, kot bi se kdo predstavljal. Več je razlik med različnimi upravnimi kulturami in pa državami, kot pa um, pri tem. In kot rečeno, videli smo, da pogosto zaradi bojazni prihaja do čezmernega prenašanja zakonodaje, ker se marsikdo, na primer, boji revizij na koncu, torej sankcionirana. In kot rečeno, ta kompleksnost potem vodi v začarani krok. Pogosto se govori o tem, ali je čezmerno regulirano vedno nekaj slabega. Včasih se lahko zgodi, da nekaj je sicer regulirano, pretirano, ampak včasih je upravičeno, ker obstaja določen razlog, zakaj smo dodali zahteve tako da bi na ta način dosegli neke konkretne cilje. To je včasih smiselno. Torej, treba uravnotežiti različne cilje. Naprimer, zeleni javni razpisi so še takšen primer. Če želim zelene razpise, zelene dobave, želim nekaj doseči, ampak poleg tega pa nekaj dodajam k običajnim zahtevam pri javnih razpisih. Torej, to zelenost. In torej, to je tudi relevantno, In ja, lahko bi rekli, to je čezmerno prenašanje, ampak je v tem primeru upravičeno, ker smo nekaj dosegli in to, tega si želimo, tega rezultata. In kot rečeno, čezmerno prenašanje je naša skupna naloga, vsi skupaj si moramo tega lotiti v sistemu po različnih ravneh. Vsakdo mora odigrati svojo vlogo. In to je potem vplivalo tudi na priporočila. Torej rekli smo, ja, to smo zbrali v teh dokumentih, v teh intervjujih. Namreč, če želite znižati to reguliranje, potem bi se osredotočili na te dejavnike. Na ravni EU gre predvsem za preglednost, jasnost, ponastavljene postopke. Prav tako pa ne smemo vedno znova spremenjati pravil. Sveda pravila ne bodo nikoli popolna, ampak vsaka sprememba uvaja negotovost določeno kontinuiteto in stabilnost pri pravilih potrebujemo. To je morda bolje kot pa neka manjša sprememba. Na nacionalni ravni je bilo veliko govora o tem, da se čim bolje uporablja in upravljanje pa sredstva. Torej, predvsem se ne sme zahtevati preveč eh, dodatnih dokumentov in pa birokracije, prav tako treba poštevati različne nacionalne kulture, tako bo stvar bolj enostavna za izvajanje. In še na programski ravni tukaj so izpostavili jasnost za upravičence in pa tudi te ponastavljene možnosti stroškov. To je dober mehanizem za zmanjševanje upravnega bremena in stroškov. Po vseh teh ravneh smo videli predvsem, da gre za gradno zmogljivosti in pa za odprt dialog. Tudi revizore je treba vključiti v ta odprt dialog in to čim prej, tako da se vsi zavedajo tega, zakaj gre kje so argumenti, tako da se nihče ne boji morebitnih presenečen na koncu od revizorjev. Kaj ti ne vem, morda se nikoli nisi pogovarjal z revizorji, morda si samo predstavljal, kaj se pa potencialno morda zgodilo. In še nekaj je bilo večkrat omenjeno, ta skladnost, ali res počnemo vse po pravilih in kaj bomo dosegli na koncu s temi programi. Tudi to je treba vedno upoštevati. Torej, učinkovitost in skladnost mora biti uravnotežju. In to moramo tudi upoštevati. Potem pa še zadnja prosovnica. Tukaj smo pogledali ne samo sedajšnji cikl, ampak tudi obdobje po letu 2020. Kaj so tukaj glavne ideje? Iz razprave je bilo razvidno, da imamo tukaj tri različne modele, poti, zato kako bi lahko znižali to čezmerno reguliranje. Prva možnost je, tudi da se ohrani trenutni sistem. Ja, stabilnost je pomembna, potrebujemo čim bolj jasen pretok in potem bi morda lahko premaknili stvari od skladnosti k učinkovitosti. To bi lahko znižalo to breme. Potem več akterov reklo tudi tole. Ja, gledajte, še vedno, če se želite znebiti tega čezmernega reguliranja, potrebujemo bolj jasne predpise, tako da ne bo različnih potencijalnih tolmačenj in več se je treba osredotočiti na naprimer skladnost in pa na eh, nadzor. To smo večkrat slišali. Potem v več programskih eh, ciklih in pa več držav smo slišali, da bolj ko boš želel nekaj nadzorovati, manj aktiven sistem, manj fleksibilen sistem in več je pomakanja zaupanja. Torej, če želimo znižati to reguliranje, potem potrebujemo fleksibilnost in pa zaupanje in potem bo šel program v pravo smer. Pomembno je to, da se nekaj na koncu doseže. Torej, moramo točno vedeti, kaj se meri, kaj se pričakuje in kakšni bodo rezultati. Vse je treba ustrezno spremljati. Ja, zakonito že, ampak ne pretirano legalistično, torej pravno uh, pretirano. To so tri različne poti, potem pa se lahko zakonodajalci odločijo, kaj je najboljši pristop, po vašem mnenju. Kaj nam bo smiselna pot za prihodnost? Mi se tukaj nismo odločili za eno ali drugo opcijo. Mi smo samo predstavili nekaj možnosti, nekaj plusov in minusov za posamečno možnost za razpravo. To je vse z moje strani za enkrat in torej prosim lahko o tem še razmislite oziroma prosim za komentarje pripome. Hvala, gospod Bo, za te zelo jasne informacije. Bi kdo podal pripombe? Kakšno vprašanje morda? Gospod Buda? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru expunerea făcută. Sigur că pentru noi este foarte important să găsim. Ala, zelo pomembna je ta tema za nas. Treba je ugotoviti, kakšna je prava pot za poenostavitev postopka sprejemanja predpisov, da bomo kot Evropska unija bolj uspešni. V tej predstavitvi sem razumel naslednje. Obstajajo težave z negotovostjo pri tistih, ki sprejemajo zakone in zato kot neke vrste plas eh, zakonov sprejmejo, da pokrijejo vsake možne situacije. No, vemo, da se to dogaja vedno znova, ampak sprašujem se, kaj bi lahko storili, da bi razvili enotne postopke, čeprav ste sami rekli, da obstajajo različne tradicije, eh, uprave in tako naprej. Kultura v upravi se razlikuje od države do države, ampak med 27 ali 28 terico verjetno ni nobene države, ki ne bi bila za poenostavitev sprejemanja predpisov. Tako da bi bolj upoštevali predloge in zahteve komisije. Na tak način bo vsakdo vedel, kako naj stvari potekajo. Če naprimer na določeni stopni želite priti do finančnih sredstev, sredstev EU. Torej, enotni postopki v vseh državah članica. Če bi temu bilo tako, bi gotovo upravno breme zmanjšali. Kajti, marsikaj smo že ugotovili. Naprimer, če je preveč zahtev, če je vse skupaj nejasno, potem se človek raje umakne, se tudi organi umaknejo in se odločijo, da morda bolje ne sprejeti preveč predpisov. Hvala. Hvala. Bomo sedaj poslušali vprašanja. Najprej uh, gospod Polčak je naslednje. Hvala. Hvala za besedo. Ima vprašanje ta razprava me res zelo zanima. Hvala lepa za to predstavitev. Kaj pa raven sodelovanja med organizacijami ali pa med eh, pravnimi strokovnjaki? Torej, strokovnjaki, ki pročuje to novo zakonodajo. Ta boljša stopnja sodelovanja bi bila morda lahko ena izmed rešitev. Torej, EU zakonodaja se prenaša v nacionalno zakonodajo, obenem pa se potem dodajo plasti, novi predpisi. Glede Češke bi povedal, da smo pročili raven čezmernega prenašanja zakonodaje v naši državi in od leta 2012 do sedaj smo gotovili, da to reguliranje predstavlja 25 odstotkov celotnega sistema, torej to pomeni, da Zaradi določene pravne situacije ta dodatna plast ni bila nujna. 25 odstotkov novih predpisov je bilo to čezmerno prenašanje zakonodaje, nepotrebnih predpisov. Lahko bi tudi podal nekaj konkretnih primerov takšnih predpisov. Naprimer, videli smo, da so morali vsak krov posamično zapakirati, embalirati. To je bil primer takšnega pretiranega prenašanja samo zaradi zakonodaje, potem še um, nekaj drugega. Včasih so morali zamenjati um, nekatere dele pri vodnih pipah, čeprav to ni bila zahteva. Torej, tukaj bi lahko še marsikaj izboljšali. Ne vem, tukaj bi lahko marsikaj naredili in ne vem, kako bi se to dalo storiti. In še nekaj v oceni učinka ali pa v analizah ter pa v resolucijah, v prispevkih, bi lahko marsikaj naredili ali bi lahko tako rešili ta problem. Kajti tako bi vedno morali imeti argument za to, eh, če naprimer nek nacionalni organ eh, želi nekaj dodati k evropski zakonodaji. Hvala. Hvala. Gospod Nilsen. Hvala lepa. Hvala lepa za to poročilo. Tukaj ste opisali nekaj, kar je vsem precej znano. Mislim, da je prav, da slišimo takšen pregled. Seveda. No, tukaj je očitno glavni problem v računovodskih družbah. Um, prav zaradi revizorjev se potem ljudje bojijo, če škaj pa bom, če bom kaj narobe naredil. Torej, marsikdo se boji napak in tudi komisija morda lahko na koga potem pokaže s prstom. In zato so na koncu standardi pretirano visoki in preveč se pričakuje od teh upravljavcev projektov. No, torej, katero pot bi lahko izbrali, tukaj imamo tri možnosti, no, pa kakorkoli že, mislim, da se bo treba bolj osredotočiti na krepitev zaupanja in pa na dosekanje boljših rezultatov. Na kakršenkoli že način, mislim, da moramo poiskati primeren sistem za to. Sedaj pa še nekaj primerov. Glede, včasih um, sem poskušal nekaj predstaviti, ampak nekateri niso poslušali, primer, v turističnih regijah imamo lahko po več sto majhnih podjetij, ki delajo v turističnem sektorju, sodelujejo in vzpostavljajo platforme, ki lahko potem vodijo določene projekte. To so veliki projekti, ampak um, torej, to je sodelovanje manjših akterjev skupaj. Nek posameznik, posamezni akter se lahko prijavi za finančno podporo v tem okviru, ampak to je samo mestni člen pri večjem projektu. Ampak kot rečeno, majhen podjetnik um, je del te večje platforme in mu ni treba skrbeti za vse to skupaj. To je dober pristop. Torej, da imamo večji projekt z več majhnimi akterji. To bi sploh lahko bilo koristno za podeželje in pa druge. Treba je oživiti takšne platforme na višji ravni, tako da imate zaupanje med akterje in pa večjo stopno sodelovanja. Torej, obstajajo rešitve, to je ena pot, predvsem krepitev zaupanja, se zdi zelo smiselna rešitev. Hvala. Hvala. Boštinaru? Bo govoril romunsko, če dovolite. Kaj je to je nekakšen deja vu? Večkrat smo to že videli. Ja, seveda, vedno znova pravimo, potrebujemo ponastavitev. Potrebujemo bolj enostaven dostop do EU sredstev. Torej, to večkrat pravimo, ampak večkrat, ko to govorimo, bolj kompleksna realnost. To je kafkin scenarij. In to je v nasprotju s tistim, kar si želijo državljani. Sedaj pa bom vse pogledal čez romunska očala in sedaj bom res prišel na romuščino. Mislim, da je v študiji ustrezno ugotovljeno, da včasih nastane panika, ki ohromi posameznike in posamezne subjekte zaradi različnih meril, ki veljajo, zaradi računskih sodišč, zaradi različnih eh, računovodskih eh, praks in zaradi tega strahu samo dodajo nove elemente obstoječim predpisom, namesto da bi jih poenostavili. Dosti krat so ti pregledi, ki jih opravljajo različne generalne direktorati, ko gre za projekte in porabo sredstev v državah članicah, drugačni kot eh, tisti pregledi, ki jih revizije, ki jih opravlja računsko sodišče. Seveda bi bilo bolj enostavno te revizije opraviti na nacionalni ravni, ampak eh, na evropski ravni. Evropskem računskem sodišču obstajajo skupni standardi, skupna merila. Ampak, kar zadeva vsaj Romunijo, ta usklenost ni nikakršna. Naše računsko sodišče ima bistveno bolj zapletene predpise, včasih so absurdni in zato seveda prosilci za evropska sredstva raje vržejo puško v koruzo. Potem Drugo vprašanje. Kako se lotevajo goljufij različni nacionalni organi, pravosodni organi? Če v neki državi ni nacionalnega državnega tožilstva, ki bi enotno se borilo proti vsem oblikam gospodarskega kriminala, potem vse enako obravnavajo, ne glede na to, kje je prišlo do goljofije. No, tako velja praksa na evropski ravni. Pri nas v Romuniji pa je katastrofa, ko gre za ta pravila. Imamo posebno rad za boj proti korupciji, ki lahko sproži preiskave. Sam podpiram ta urad za boj proti korupciji, ampak potem bi morali strožje sankcionirati nekatere goljofije, ker konec koncev gre za evropska sredstva. Prepričan pa sem, da potrebujemo skupno prakso, skupen pristop pri izvajanju zakonodaje, tako da ne bo prišlo do posamečnih interpretacij posameznih predpisov in da a, eh, prosilci za evropska sredstva ne bodo še bolj ohromljeni, še bolj prestrašeni. Žal je to realnost pri nas v Romuniji. Komisija to dobro pozna in mislim, da to še spodbuja k neustreznemu ravnanju s prosilci. Še nekaj. Rekli ste, da potrebujemo stabilnost. Ja, na evropski ravni bi potrebovali neke vrste časovnico, nek rok, do katerega bi rekli, je treba spremeniti te in te predpise, ki urejajo dostop do sredstev za evropske programe. Recimo sprem operativnega programa in infrastrukture za inštitucije bi morale biti vzpostavljene, tako da ne bo več prihajalo do zlorab. primer vam bom dal v ilustracijo. Last, lansko leto smo imeli operativni program in trikrat je prišlo do sprememb kriterijev v enem letu, kar je pomenilo, da tisti, ki so se želeli prijaviti za ta sredstva, so živeli v totalni zmedi. Pripravili so bili projekt na podlagi določenih meril, potem se je pa vmes postopek spremenil in potem drugič, tretjič, vse skupaj je bilo povezano z ogromnimi stroški in potem so potencijalni uporabniki sredstev poudarili, to je že absurdno. Torej potrebujemo vnaprej neko jasnost, tako da ta slaba kreativnost, ne bo, ki meji na zlorabo, ne bo več mogla. Da ne bomo imeli takšne ovire pri pridobivanju sredstev za programe. Še nekaj, kar je povdarjeno v tej študiji. Upravno breme in finančno breme. No to je že neznosno postalo. Ko gre za manjše in srednje velike subjekte, ko gre za recimo manjše občine, ki hočejo vsega, nekdanja industrijska območja na svojem ozemlju renovirati. To so večinoma revne regije, katerih industrija, ki je bila močna v komunističnem času, je propadla. In enostavno ti niti nimajo sredstev za takšno revitalizacijo teh območij, niti se ne upajo pridobiti evropskih sredstev, ker jih ta postopek eh, odvrača. Potem majhna in srednje velika podjetja, pravimo, na njih mora počivati rast, ampak tudi ta se enostavno ne potegujejo več za evropska sredstva, zato ker je cel postopek preveč zapleten. Imam pa še vprašanje za avtorje študije. Mislite, da bo komisija analizirala to študijo in prevzela vlogo, ki jo mora, da ne bo ta kafkovska Merci. situacija se nadaljevala. Ja, vedno je zelo zanimivo slišati tvoje mnenje, sedaj pa Derek. Yeah. Ja, uh, Hvala, predsedujoči. Ja, Viktor je uh, rekel končno petkrat. Predno smo končno zaključili to razpravo. Ja, zahvalil bi se predstavitelju študije. To je bilo res uradniško delo. Analiza je bila omejena, ja, vsekakor. Mogoče bi bilo korisno, če bi slišali dela, dejanske primere čezmernega prenašanja ali reguliranja o državah, pri upravičencih. To bi bilo korisno za kolege danes to, čeprav imamo vsi svoje primere, slišali smo tudi ta primer od Donac, ampak verjetno imamo vsi naše primere glede krofov in drugega. Torej, imamo tudi revizijo, pomankanje, poznavanje zakonodaje, vse to je zelo pomembno tu, ampak vedno se mi je zdelo, da je mogoče glavni razlog za čezmeno prenašanje ta strah pred revizijo in pred kaznimi, da bi se mogoče zmotili pri izvajanju nekega projekta. Torej, zazreti se moramo v prihodnosti in se vprašati, kaj storiti. Poročilo in predstavitev sta koristna, tu vidimo sedaj splošna priporočila, kar lahko preučimo v prihodnosti in v prihodnosti vidimo tudi trende. No, seveda bo vse odvisno od hitrosti, ampak trend je tak, da se odmaknemo od skladnosti in da skušamo miriti delovanje in rezultate. To je pač trend, ki ga vidimo. In zdaj se moramo vprašati, kako hitro gremo lahko naprej smiriti situacije. In vsi to podpirajo, vsi smo rekli, ja, to je v odboru za regionalni razvoj, za proračun, za nadzor nad proračunom. Iti moramo iz skladnosti namirjanja delovanja, ampak Pomembno je, da ne zamenjamo enega niza kazalnikov, ki meri skladnost z drugim nizom kazalnikov, kjer bomo merili rezultate in delovanje. Če bomo prišli na to situacijo, se bomo še vedno bali revizije v državah, organi, regije se bodo bali. Tako da moramo najti splošno rešitev. In mislim, da imamo ideje, ki krožijo. Recimo, da imamo eno samo revizijo, Viktor je to omenil, potem drug predlog če bi lahko Evropsko računsko sodišče to sprejelo, kajti tu je kar nekaj zadržkov. Mislim, da bi potem lahko imeli več zaupanja v te pogodbe, pravičenci bi bolj zaupali, če bi videli dobre rezultate pri izvajanju projektov, pri porabi sredstev in potem bi to vplivalo tudi na revizijo. Mislim, da to lahko storimo v prihodnosti, torej da je manj tega strahu pred revizijo, pred kaznimi če se zmotite. In potem še končno vprašanje gostu. Če ste v tej skupini slišali kakšne primere, če so organi mogoče v okviru študije lahko rekli, ja, to bi lahko storili v prihodnosti, zato da bi bilo manj strahu pred revizijami. Merci. Hvala. Kolega Edmund. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, predsedujoči. Ja, priznati moram, da sem zadnji, ki se oglaša v tej razpravi, zato moram reči, da so vsi predhodni govorci imeli prav. Kajti težava je v tem, da vsi vemo, zakaj gre, to ne njih ne obravnavamo že toliko krat smo imeli to razpravo, ampak ni pa konkretnih rezultatov. Tako da eh, nismo olajšali življenja upravičencev, nismo olajšali bremena pri nadzoru. Zakaj nismo nič spremenili? Ker nihče ni dovolj pogumen, da bi vnesel te spremembe, ki jih tu omenjamo. In vsi v državah, članicah in tu v tej hiši omenjajo te pozive, govorimo o tem, da je premalo zaupanja. Gospod Van Nilsten iz Nizozemske je to omenjal. Torej, v tem je glavna težava in to je ta ovira. Pri tem, zakaj se sredstva ne črpa dovolj dobro, zakaj se ne uporabijo, komisija ne zaupa državam, potem je premalo zaupanja med eh, centralno ravnjo v državah in regionalnimi ravni, <coughs> kjer se programe dejansko izvajajo, torej ni zaupanja med regionalnimi organi in končnimi upravičenci, ki izvajajo projekte in potem imamo začarani krok. Potem slišimo povratne informacije, upravičenci ne zaupajo organom, ki jih nadzorujejo, To je zelo žalostno. Jaz sem žalosten, ko to vidim. Ker je toliko birokracije in vse te birokratske strukturi pozabljamo na to, zakaj gre pravzaprav pri kohezijski politiki. Zakaj smo to sploh oblikovali? Kajti s tem naj bi povečali kakovo življenje državljanov v Evropi. In mislim, da je pri strukturnih skladih največja vira prav to, ta nadzor, vizija in drugo. To se lahko navežem na to, kar so rekli drugi govorci. Vsi živijo v strahu. In ta strah vse paralizira. Zakaj? Vidite, da imajo eh, ti nadzori veliko ravni. In to so mehanski nadzori. Ni ločevanja in med neko iskreno napako in neko napako, ki je pravzaprav korupcija ali eh, neka goljufija. Tako da, ja, imamo tudi institucije, ki izvajajo sredstva, tudi tu imamo lahko nadzor ali revizijo in tu imamo iste strahove. To pa privede do te podobe kohezijske politike, ki jo imamo danes. Ampak, če je tu nekaj, kar sem prepričan, je to dobra volja Evropske komisije. No, mogoče to nočem provocirati, ampak mogoče sem bolj na strani Evropske komisije da danes smo obravnavali kohezijsko politiko po letu 2020 in veliko je vedikov, ki so povezani z birokracijo, s čezmerjem prenašanjem zakonodaje. In vse to se dogaja na ravni držav članic, ne toliko na ravni Evropske komisije. Nekateri se skrivajo za količino pravil v državah članicah. In ko najdemo neko nepravilnost na kateri koli ravni, kaj se zgodi, ustvarite novo preporočilo novo količino priporočil o neki majhni napakici. In potem je to treba pomnožiti z drugimi napakami, z drugimi nepravilnostmi, ki so identificirane. Ja, seveda, če imamo goljufijo, se treba boriti proti temu, to je treba izkoreniniti. Ampak, če je tu nekaj, kar sem prepričan, je prav to. Ko pripravljamo projekt, ko ga izvajamo, to moramo storiti na podlagi na tisoče priporočil, pravil in drugega. Če je tako, potem sem prepričan, da je lažje goljufati, kot pa če so pravila jasna in enostavna, kajti v teh temnih vodah eh, se zlahka kaj skrije. No, seveda, sedaj eh, poenostavljam stvari, ampak recimo, če imate 50 ali 100 strani pravil, ki jih morate izvajati pri projektu, potem je manj napak in je manj priložnosti za goljofijo, kajti tisti, ki želijo goljofati, že vedo, da bodo ujeti, ker je vse tako vidno in enostavno in lahko. Torej, imate tiste iskrene upravičence, ki živijo v strahu in imate tiste, ki želijo goljofati in to vidijo kot neko zlato priložnost, ker je vse, seveda zelo lahko se izgubiti, če imamo na tisoče strani zakonodaje. Hvala. Hvala lepa za te pripombe in opaske, to je bilo izjemno zanimivo. Preden vam bom dal besedo, bi podal še nekaj pripomb. Na ravni Evropskega parlamenta Imamo tu tudi druge evropske poslance. Mi kot so zakonodajalci moramo vključiti to potrebo potem, da kolikor se le da zmanjšamo čezmirno prenašanje zakonodaje, preveliko regulacijo. Kaj vidimo v triologih? Se pogosto zgodi, da je Evropski parlament tisti, ki zaradi podrobnosti, zapleta, zakonodajo. Sam sem bil prisoten v zadnjem mandatu, bil sem trialogu o CPR in zelo pogosto vidimo, da se ne osredotočamo na bistveno in preveč zapletamo s podrobnostmi. Na vse to, kar smo slišali, je res upravičeno, ampak mislim, da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 zakaj je Evropa postala birokratska pošast. Tu se mora vprašati o tem. V spravi smo slišali odgovor in mislim, da imamo tu veliko težav z zaupanjem. Na eni strani imamo evropske institucije, na drugi države, potem imamo regionalne organizacije in še upravičence. Med upravičenci in regionalnimi organi med državami in Evropsko unijo je premalo zaupanja. Manj kot je zaupanja, več je nadzora. In tretja pripomba, to no, prepričam samo to, da včasih tu pravzaprav nadomeščamo pomankanje demokratične legitimnosti s pretiravanjem pri kontrolah in nadzorih in preveč je kazni. Če bo Evropa še naprej v očih ljudstva takšna organizacija, ki nadzoruje in kaznuje, potem bo vse več razhajanj med institucijami. Gospod Bon, dobili boste besedo, prosim, če ste lahko kratki in sedaj se boste odzvali na te pripombe. Prosim. Okay, Dobro, hvala lepa. Jaz strinjam se z večino pripomb. Mogoče bi pojasnil nekatere vidike in nakratko bi odgovoril, skušal bom preleteti to, kar so rekli govorci, da ne bom nikogar spregledal. Torej, prvi govorec je spraševal tem, ali bi lahko imeli enotni postopek za vse države članice. Mislim, da smo to pogosto slišali v razpravi in tu imamo vprašanje o različnih upravnih sistemih. Ali to sploh deluje? To je odprto vprašanje o tem, kolikšni stopni imamo tu poštevanje raznolikosti kultur v Evropi in ali je to sploh primerno za ta enotni postopek. Mislim, da je to nekaj manevrskega prostora, ampak treba je jasno reči, da imamo zelo različne države in regije v Evropski uniji. In to je treba odraziti v pristopu. Ne, nisem posem prepričan, če je enotni postopek primeren. Potem je drugi govorec iz Češke spraševal o tem, kako je z neprofitnimi organizacijami, kako je s pravnim poklicnimi organizacijami, ki preučujejo zakonodaje na nacionalni in regionalni ravni, da bi mogoče oni najprej to preučili, da ne bi imeli preveč na koncu poročilo večkrat omenjamo ta zgodnji dialog med različnimi ključnimi akteri, da bi to res pomagalo k temu, da bi kaj tudi črtali in da se ne ustvarja nepotreben strah zaradi nesporazumov. Potem, da bi imeli neko ceno učinka, to bi lahko delovalo, če bi preučili nacionalni ali podnacionalni regulativni okvir. Veliko čezmernega prenašanja tudi pri programih, pri tolmačenju tega, kaj treba storiti. Ta del verjetno ne bi mogli upoštevati pri orodjih. Tako da imamo nekatere omejitve pri tem, kaj lahko storimo. Potem je švedski govorec omenil, da je veliko strahu pred revizori, da se znatno podarja vloga revizorja. Mislim, da moramo tu pojasniti, da gre za strah, ampak mogoče to ni strah pred revizorjem, mogoče gre za eh, namišljeni strah o tem, kaj bi lahko revizor našel ali rekel, kako bi lahko kaj bral. Gre bolj za nek strah in veliko krat ne vemo, zakaj kdo kaj stori včasih so revizori tisti, ki so nekoliko bolj sproščeni. Tako da kakšne stvari niso potrebne, ampak nekateri pa imajo ta namišljeni strah in poročilo tu minjamo ta prvi dialog med vsemi pomenimi revizori in akterji v programu. Mogoče lahko ti zgodni dialogi pomagajo, da se vse razčisti. Če ste vi revizor, mogoče potem lahko delamo na tak način tako da ne prejudiciramo tega, kar lahko najdemo pozneje. Torej, podarila smo tudi ta dialog, preglednost, to lahko pomaga. Potem do to, da imamo projekte s platformami, to je zelo pomembno pri manjših akterjih, ker so ti postopki zelo zapleteni, si mu in upamo kaj storiti. Nekatere rešitve delujejo. V naših razpravah smo slišali določene kritike, glede teh projekt pri platformah, ker imamo tudi stroške, organizacije, ki vodijo te platforme, ponujajo te umestne korake in pravzaprav ne jemljajo veliko denarja. Tu je treba poskrbeti za to, da gre denar res projektom in ne nekim umestnikom, platformom, ampak sicer je to koristno urodje za to, da vključimo tudi manjše akterje, te vidike. Potem je romunski kolega omenjal zapletenost. Kako je z nacionalnimi in evropskimi regulatorji, ali bi to lahko uskladili? Revizija vedno poteka na tak isti način, ampak revizori niso zadolženi le za preglede evropske zakonodaje, ki se izvaja, ampak je treba izvajati tudi nacionalno zakonodajo. Imeli smo primer, poznam recimo švedski primer, da je program sledil evropski zakonodaji, potem pa je zanemaril švedsko zakonodajo, ki je bila precej strožja od evropske. In potem je bilo to ugotovljeno v reviziji. Ne gre za to, da revizori počnejo smešne stvari, ampak je treba včasih spoštovati tudi vse pravne okvire, ki veljajo in ki jih je treba spoštovati tu imamo ta del, kjer ne moremo ravno vse poenotiti, ker imamo pač različne regulativne okvire. Potem revizije in to, da je vse bolj jasno in enostavno. Tu je tudi veliko dogovora glede različnih akterjev skupnosti, da bi s tem lahko prejudicirali delo revizorjev, da ne bi bilo nobenih presenečenj. Potem je bilo kar nekaj vprašanj glede dejanskih primerov. Na nobeni dejanskih primerov nisem vnesel predstavitev Srbiji presegel čas za govor, pa poročilu imate veliko takšnih primerov, kjer smo predstavili časovnico z različnimi primeri, razlogi za čezmerno prenašanje, potem smo risali tudi konkretne primere, da bi pokazali, kako to deluje. Torej, Imamo nekaj primerov, ki jih lahko preučite, če želite imeti več primerov, kot jih že poznate. Potem vprašanje, če gremo iz eh, skladnosti na delovanje ali ne bi s tem spremenili, potem to tveganje pri revizijah, no tu moramo biti zelo previdni, glede tega, kako je s tem. Istočasno mislim, da če imamo jasne kazalnike delovanja, imamo tudi manj različnih korakov, različnih ravni revizij, manj teh podrobnosti pri postopkih in ali treba vse upoštevati. Tako da bi domneval, da bi potem s tem pravzaprav skrajšali te možnosti za poenostavljanje že prej. Potem smo slišali vprašanje. kako je bilo v fokusni skupini, če smo slišali primere, to sem že omenil prej. Ampak recimo tu imamo en primer, ki se je pokazal ta dialog med deležniki, med akteri na različnih ravneh, zlasti med revizori in drugimi akteri. Treba imeti skupni dialog, skupno razumevanje, že veliko prej. To res pomaga, da je več zaupanja, da je vzdušje boljše med različnimi upravičenci in upravičenci revizorji, to res pomaga, zato da je manj strahu. Kajti zaradi strahu so potem ljudje preveč previdni. In to me privede nazaj k temu, kar smo slišali, da bi pravzaprav ustvarili več zaupanja, da bi se lahko bolj osredotočili na to, kar želimo doseči in ne na to, da imamo preveč regulacije in da bi s tem povečali zaupanje demokracijo. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospod Bum, hvala tudi te noti za raziskovanje v političnem modelku. Hvala, ker ste prispevali k temu delu. Hvala lepa. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. 23. januarja smo imeli prvo izmenjavo mnen o tem, na lasno, o tem mnenju na lasno pobudo. To je kolega Buda. Gre za okrepljeno sodelovanje s partnerji in prepoznanost uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov Evropske unije. Potem se je sestavili kar nekaj predlogov, dal vam bom besedo, ampak eh, rok za vložitev predlogov sprememb bo potekal v torek 28. marca ob 12. Gospod poročevalec, prosim, potem pa bomo prisluhnili poročevalcem v senci. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej se prisrčno zahvaljujem kolegicam in kolegom za sodelovanje pri pripravi tega poročila. Gre za poročilo na lastno pobudo, ki poudarja, kako pomembno je povečati eh, prepoznavnost kohezijske politike. Vsi vemo, da je kohezijska politika pomemben inštrument Evropske unije, ker zadeva izvajanje kohezijske politike z, iz, z uspešnim izvajanjem lete, se zmanjšujejo razlike med eh, nami eh, in zlasti med regijami. Naložbe so se povečale, ampak v okviru kohezijske politike in to je prispevalo tudi k večji kakovosti življenja. Ampak žal vsi, vse prednosti eh, teh investicij niso prepoznavne se strani državljank in državljanov. Sam sem se osredotočil na naslednje. Kohezijsko politiko financiramo iz proračuna, ki znaša 351 milijard evrov, ampak vseh pozitivnih učinkov ni moč zaznati. Pomeni, da komuniciranje, obveščanje o rezultatih ni vedno učinkovito in uspešno v poročilu povdarjam, da zelo malo državljanov v Evropski uniji je kdaj slišalo od kohezijskih projektov in pozitivnih rezultatov kohezijske politike. Samo ena tretjina evropskih državljanov pozna to. Vemo, da se danes nahajamo v socialni krizi, da vlada veliko nezaupanja do Evropske unije, veliko vedno več je ljudi, ki so skeptični, kar zadeva prihodnost Evropske unije. In to je pač posledica zelo različnih pristopov in različnih eh, stopen razvoja. Torej, komunikacija, obveščanje, to je pomemben vidik za prihodnost. In to je treba poštevati v prihodnje. Bolj konkretno naj povem takole v Združenem kraljestvu je samo sedem odstotkov tistih, ki so sodelovali v neki anketi, slišalo za naložbe s sredstvi Evropske unije. Na drugi strani pa je na polskem 70 odstotkov in več vseh vprašanjih že slišalo za pozitivne odstotke eh, učinke teh naložb. Torej 7 odstotkov in 70 odstotkov. To je že primerjava, na podlagi katere je moč narediti sklepe. Boljša koordinacija je potrebna med eh, različnimi organi, med deležniki, pa tudi civilna družbo je treba vključiti v to. Bolje moramo sporočati cilje Evropske unije in državljani morajo imeti večji občutek pripadnosti EU. To poročilo je razdeljeno v štiri poglavja. V prvem poglavju gre za splošne ugotovitve. Opravili smo analizo sedanjega stanja. Izhodiščno stanje smo opisali kot osnovo za boljšo obveščanost o kohezijski politiki. Potem imamo drugo poglavje, izzivi, ki jih je treba uh, odpraviti, gre za primere pozitivnih, pa tudi negativnih izkušenj in gre za to, da je treba odpraviti ovire. V tretjem poglavju gre za boljše vidike sodelovanja z partnerji. V drugi polovici obdobja 2014 do 2020. Tukaj gre tudi za ustrezne uredbe. V zvezi s tem se moramo vprašati, katere cilje lahko še dosežemo v obdobju do konca tega finančnega programskega obdobja. V zadnjem poglavju pa gre za potrebo po večjem obveščanju in komuniciranju in za kohezijsko politiko po letu 2020. Že sedaj namreč moramo začeti razmišljati, kaj se bo zgodilo po letu 2020 nova načela za komuniciranje, potrebujemo pa tudi okvire za komuniciranje in določiti moramo najbolj pomembne partnerje pri tem. Bolje moramo poznati situacijo, tako mi kot tudi upravičenci. Potrebujemo ustrezne kazalnike, na podlagi katerih bomo lahko izmerili, kako ljudje sprejemajo posamezne ukrepe in programe. Torej, resnično gre za odgovornost lokalnih in regionalnih organov, ki jo je treba povečati. Ti so neke vrste zelo pomemben umestnik. Regionalni in lokalni organi so tudi večinoma tisti, v katere državljani zaupajo Potem imamo na drugi strani situacijo upravičencev, ki jim je treba sporočiti bolje, zakaj gre in kakšne so morebitne prednosti. Upoštevati je treba tudi interese upravičencev in treba je razmišljati, v katerem kontekstu delujemo, kajti konteksti se razlikujejo od države do države, od regije do regije. In odločanje mora biti prilagojeno tem razlikam več denarja je tudi treba nameniti komuniciranju in obveščanju. In tukaj mm, komisija nekoliko kot eh, pepelko obravnava področje komuniciranja in obveščanja. Potem, kar zadeva same programe, tukaj sta dva vidika, financiranje programov in izvedbeni projekti na podlagi sodelovanja s partnerji. No, glede na velike razlike in različne interese, je tukaj stvar zelo zahtevna. Potruditi se moramo, da bodo partnerji želeli čim bolj participirati tudi, ne samo s svojimi zamislimi, temveč tudi s sredstvi. Investicije preko kohezijske politike niso vedno enako prepoznavne v primerjavi z investicijami iz Evropskega sredstva fonda za strateške, sklada za strateške naložbe. Včeraj smo že slišali ugotovitev, da obstajajo države članice, ki nima dostopa do Junkerjevega načrta. Ampak pomembno je, da informacije, ki jih imamo, kažejo, da tudi predstavniki najbolj pomembnih finančnih inštitucij v nekaterih državah članicah izjavljajo, da še nikoli niso eh, slišali za možnost financiranja iz Junkerjevega načrta. Torej, nekaj zadev bo treba izboljšati v prihodnosti. Potrebujemo določbe, predpise, s pomočjo katerih bomo lahko bolje seznanjali z projekti v okviru kohezijske politike morebitne upravičence. Naložbe morajo biti prepoznavne, In tudi z mediji moramo sodelovati pri tem, ter z agencijami za upravljanje in prejemniki sredstev. Gre za naslednjo nalogo, to je poenostavitev upravnih postopkov. O tem smo danes in včeraj že kar slišali. Različne korake na tem področju sprejemajo države članice in mislim, da je treba enotno z enotnimi postopki se lotiti spreminjanja predpisov. Še nekaj je potreb, pomembno. Externalizacija rezultatov kohezijske politike. To je pomembno v strategiji obveščanja in komuniciranja. Komisija bi morala razviti različne komunikacijske strategije, za različne države članice, za tiste, ki so neto plačnice in tiste, ki so neto prejemnice. Na različne načine je treba komunicirati. In zakaj ugotavljam to? Naj to ilustriram s primerom. Država, ki je neto plačnica, če ima nekdo eh, podjetje za opravljanje storitev in sodeluje z neko drugo državo, ki je neto prejemnica sredstev, je treba ene in druge seznaniti z investicijami, ki, jih, ki se financirajo iz sredstev neto plačnice. Državljani v teh državah, zlasti v državah neto plačnicah, morajo vedeti, kakšne so prednosti tudi za njih, ki jih prinaša kohezijska politika. Dolgoročno je pomembno, da lahko cilje dosežemo samo s sodelovanjem vseh partnerjev. In zato moramo narediti nekaj več. Potem potrebujemo inštrumente oziroma platforme, da bi to vse skupaj spodbujali. Načelo partnerstva, kot sem pravkar že povedal, je zelo pomembno v tem kontekstu. In ta mehanizem, ki je zelo pomembno, mora zagotoviti državljanov tudi, da si določijo prioritete. Če bomo tako delovali, bodo državljani postali sestavni del celotnega procesa, bodo prevzeli več odgovornosti za vse. Prepoznavnost uporabe evropskih sredstev bo potem večja. Hvala vsem kolegicam in kolegom za prispevke in hvala za podporo med eh, pripravo tega osnutka poročila. Hvala sekretarjatu in mnogim drugim, Laurencijo in generalni direktorat regijo. Hvala tudi sekretarjatu Evropske parlamenta, ki mi je bil pomoč. Hvala. Hvala, gospod Buda, za to predstavitev. Sedaj pa poročevalci v Sinci, kolega Jufrida, socialisti. Grazie, prezidente. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se zahvalila gospodu Budi za to poročilo, zlasti za to, da je opisal glavne točke razprave, ki je potekala v tem odboru že večkrat. Na zadnjem sestanku z komisarko smo se osredotočili na rezultate kohezijske politike. Zlasti smo si zastavili vprašanje, kako predstaviti te rezultate. Tukaj gre za dve ravni. Gre za prihodnost Evropske unije in bolj konkretno za prihodnost eh, kohezijske politike. Kar zadeva prihodnost Evropske unije, je očitno, da so ljudje razočarani, nad Evropsko unijo, da ji ne zaupajo in ne vedo, v kolikšni meri Evropska unija vključena v recimo razširjenje širokopasovne in njih možnosti komuniciranja in tako naprej. To je zato, ker državljani ne sodelujejo osebno pri različnih eh, projektih. Pri kohezijski politiki gre za ustrezni projekti proračun, rezultati so marsikje zadovoljni, vendar ne prepoznavni. In zaradi diskreditacije te politike, ki smo ji priča, je treba izboljšati komuniciranje in, in zagotoviti večjo prepoznavnost uspehov v okviru kohezijske politike. Ni nam treba delati reklame, ni kaj prodajati ljudem, treba je ljudi samo bolj eh, na začetku procesa odločanja vključiti v vse procese, ne samo pri izvajanju. Kolega Buda je povdaril, da je prepoznavnost kohezijskih skladov odvisna od lokalnih eh, nadzornih organov, marsikje in marsikdaj. Vendar potrebujemo skupno evropsko strategijo o tem. Dva cilja si moramo tu zastaviti prvič odpraviti predsotke glede učinkovitosti in uspešnosti strukturnih skladov in drugič bolj pozitivno bi morali jasno opisati, predstaviti, kako Evropska unija lahko pomaga regijam pri njihovi rasti in razvoju. Komisija ima pri tem določeno vlogo, ki jo mora opraviti in vsega, mora premisliti, kako to početi v prihodnosti. V preteklosti se je izkazalo, da ni dovolj, da komisija samo da žik, da ne rečemo požegna določene predloge projektov. Ne. Treba je govoriti o vseh fazah projektov, ki se financirajo strukturnimi skladi. Včasih ti projekti trajajo leta in leta. In zato je pomembno, da osvetlimo vsako fazo takšnih eh, investicij, ne samo začetek in konec, ko prerežemo vrvico. Če tega ne bomo tako naredili, državljani ne bodo cenili, ne bodo sploh razumeli, kakšna je vloga teh skladov. Menili bodo, da je to denar, ki je namenjen samo nekaterim izbrancem. To je tudi situacija, ki je posledica delovanja medijev, ki na zelo enostavn, simplicističen način obveščajo javnost. Zato moramo eh, na nek način spodbuditi komunikacijsko strategijo in obveščanje. Delati moramo tudi s mediji. Potem tehnično pomoč moramo bolje usmeriti tudi za boljše komuniciranje. Komisija bi morala pripraviti smernice, platforme za usposabljanje, za standarde, kako potem pripraviti eh, spletne strani in tako naprej. V vsem tem potrebujemo splošno delovanje. Kar zadeva upravljanje, pa in moramo vsem upravnim organom zagotoviti dostopne podatkovne baze. Vsak projekt bi moral imeti svojo podatkovno bazo, tako kot to počenjajo v gospodarstvu. Potrebujemo, kot sem že rekla, boljšo povezanost z mediji, zlasti z lokalnimi mediji, ki naj poročajo o vseh fazah izvajanja nekaterih, eh, nekaterih projektov. Potem lahko razpišemo tudi nagrado za najboljše projekte v določenem letu v posameznih regijah. Ne smemo se omejiti samo na prikazovanje rezultatov na nek ex katedra način. Moramo omogočiti ljudem, da se identificirajo z rezultati, z projekti. tako da bodo lokalne oblasti tudi lahko odigrale svojo vlogo. To je vse tisto, kar moramo upoštevati. Hvala lepa. Ne vidim eh, kolega iz Ekara. Gospa Tomašič, na mesto gospoda Klosovskega. Hvala. Najprej se zahvaljujem gospodu Budi za osnutek poročila. Nasplošno večino predlogov in ugotovitev podpiram ki jih ponuja poročevalec. Res je, da se uspešnost različnih projektov kohezijske politike loči od države do države. Zato je treba več o zaveščenosti prinesti o pozitivnih rezultatih in o pozitivnih učinkih kohezijske politike tako na gospodarstvo kot na državljane. Primerjava med rezultati naložb iz, eh, iz kohezijske politike in EFSI-ja je nekaj, čemor bi se morali izogniti. Kajti eh, nekatere študije kažejo, da EFSI daje prej rezultate kot projekti v kohezijski politiki. Enaki projekti, ki se financirajo iz kohezijske politike, trajajo dalj časa kot uh, je trajanje večine projektov, ki se financirajo z EPSI. Hvala. Yeah, ja, you, uh, of, uh... Hvala. V imenu skupine ALDE bi se želel zahvaliti gospodu Buti za ta osnutek poročila. Večja prepoznavnost EPSI sklada je pomembna tema. Nasplošno Mislim, da ne smemo govoriti samo o Evropski uniji in o kohezijski politiki, kot da gre za dve plati nečesa. Ne, rezultati kohezijske politike lahko prispevajo k boljšemu zaznavanju Evropske unije in njenega dela. Komuniciranje mora biti zasnovano na črtih, na, na, na rezultatih, mora imeti svojo vsebino, mora biti ciljno, mora biti namenjeno neki publiki. Pri nas pravimo, da nima smisla komunicirati zaradi komuniciranja. Zdaj pa nekaj pripomb o samem poročilu. Gre za dve, dva dela komuniciranja. Eno je informiranje o možnostih za financiranje, kako sredstva narediti bolj dostopna za morebitne upravičence in na drugi strani imamo sporočanje, komuniciranje o rezultatih kohezije, kohezijske politike državljanom. In to razliko nisem opazil v 18. odstavku. Poročevalec govori o prevodih v različne jezike, ampak prej se moramo vprašati, ali delamo to zaradi eh, upravičencev, če gre za nacionalni operativni program, potem nima smisla nameti ne vem koliko evrov za prevode, kaj ti prevode eh, ciljna publika je samo nacionalna, torej to besedilo bi lahko izboljšali. Potem odstavek 19. Vzpostavitev namenske delovne skupine na različnih ravneh vseh deležnikov. To zna biti dobro, ampak samo na ravni operativnega programa, ne na evropski ravni. Evropska raven, nacionalna raven tukaj nista relevantni. Treba se je držati strogo operativnih programov. Nekaj težav imam tudi s 24. odstavkom, ko gre za uvajanje eh, obveznega odstotka tehnične pomoči, ki bi ga morali eh, nadmeniti komuniciranju. Mi imamo že eh, proračun za komuniciranje. Ne sme to biti del celotnega proračuna za določen projekt. Zato raje ne bi govoril o obveznem odstotku sredstev za tehnično pomoč. Tehnična pomoč je na voljo lokalnim organom in regijam za izvajanje kohezijske politike. V istem odstavku poročevalec tudi zahteva obvezne kriterije za izobiranje projektov. Tukaj se žal ne morem z njim strinjati. Izhodišče izbire projekta mora biti prvo in prvenstveno kakovost projekta, ne pa kakovost eh, komuniciranja, ko se enkrat eh, projekt izvede. Imam pa vprašanje za poročevalca v zvezi s 26. odstavkom. Poziva k temu, da so deležniki vključeni v proces sprejemanja proračuna. Želim ga vprašati, kako si to predstavlja, na kateri ravni. Veliko težav vidim tukaj in napetosti med upravnimi organi, ki so, se ukvarjajo z razpisi za najboljše projekte in po drugi strani, kako bodo pri pripravi proračuna sodelovali bodoči upravičenci. Kako konkretno si zamišljate ta odstavek? Potem v odstavku 30 predlagate nekaj, kar mislim, da ni čisto razumno da bi vzpostavili novo e-komunikacijsko platformo o kohezijski politiki in njenem izvajanju. Mislim, da bi to bilo podvajanje. Imamo že podatkovni portal na uh, spletni strani za kohezijo, torej nikar ne poskušamo pod, podvajati te oblike komuniciranja. Če bomo to naredili, bomo preveč denarja porabili za to. Gre za davkoplačevalski denar, ki bi ga ne želel nameniti podvajanju. Morda bi morali o tem razmisliti, namreč tudi, da bi to poročilo povezati z nacionalnimi informacijskimi in komunikacijskimi uradi. Že več uradov je v državah članicah, ki se ukvarjajo s komuniciranjem in, in obveščanjem in seveda komisija bi morala pomagati mreženju med temi uradi in temi strokovnjaki. To bi morda lahko zapisali tudi v poročilo. Pripravil bom eh, predloge sprememb in z veseljem bom sodeloval z poročevalcem in poročevalci v senci, da bomo še izboljšali to poročilo. Hvala, gospoda Mato. Hvala, predsedajoči. Hvala kolegi Buda za to, ta osnutek poročila, ki je zelo zanimivo ne samo zaradi kohezijske politike, temveč tudi nasplošno, ker govori o povezovanju z državljani EU in obveščanje le teh, kaj počenjamo v EU. Tukaj gre za nekaj splošnih ugotovitev najprej. Vse pobude, ki dajajo rezultate v kohezijski politiki, so seveda pomembne. Nekaj jih gre preko prvotnega proračuna. Sama sem za vsako izmenjavo dobrih praks. To je nujno potrebno, če hočemo eh, ponovno vzpostaviti verodostojnost kohezijske politike, če hočemo ponuditi primere dobre in slabe prakse. Ne smemo pa se pri tem samo omejiti na opis programa in izdatke. Državljani naj eh, imajo možnost preveriti dodano vrednost posameznih eh, projektov. V nekaterih primerih to ni primer, se to ne dogaja. Občasno so zlasti nacionalni organi, tega se zavedam, tisti, ki določajo neke roke in ugotavljajo, da je kohezijska politika pravzaprav grešni kozov. Če si ogledamo obdobje 2013 do 2017 in obdobje 2014 do 2020, je pomembno razmišljati tudi v obdobju po 2020. Moramo imeti ustrezne podatke, informacije, kaj se dogaja s kohezijsko politiko na vseh ravneh kaj pomeni našim državljanom. Eh, veliko skeptičnih je državljanov in sedaj ni treba, da reklamiramo to politiko, temveč seznanjajmo državljane z njo. Absurdno bi lahko rekli je kritizirati kar tako na pamet Evropsko unijo in uporabljati pri tem ksenofobne in nihilistične parole. Vsekakor je treba biti kritičen, s tem se strinjam. Vse politike Evropske unije je treba kritično pravčiti, tudi kohezijsko. Kolegice in kolegi, tri velike teme so tukaj. 23. odstavek o makroekonomski pravčiti pogojenosti in kohezijsko politiko, sofinanciranje projektov. Ali to ne bo povzročilo še več euroskepse? Potem 30. odstave, ki ga je omenil kolega pred eh, menoj. Več vključenosti bi bilo potrebno sem vključiti. Hvala, sedaj pa dajem besedo komisiji. Grazie. Yes, uh, thank you very much. Hvala. Komisija pozdravlja to poročilo. Gospodo Bude. Mislim, da je vključenih veliko pametnih predlogov. Tudi mi želimo povečati prepoznavnost kohezijske politike. Okoli tretjina v poprečju EU državljanov se zaveda pomena regionalne politike, no ampak je pa tudi veliko držav sploh um, tam, kjer dobijo največ pomoči, kjer je slika bolj pozitivna kot pa sicer Polska, Balske države, Češka, Mačarska in drugi so bolj pozitivni kot pa povpreče. Okoli 50-60 odstotkov državljanov teh držav podpira to politiko. Potem še ena pozitivna novica. Torej, od teh, ki se zavedajo regionalne politike, eh, jih ima tri četrtine um, pozitiven pristop in lahko delamo na tem. Gospod Van Mitterburg, vi ste omenili omrežje teh uradnikov za komunikacijo. Mi delamo s temi kolegi in smo tudi zelo aktivni pri izmenjavi dobrih praks. Imamo sestanke dvakrat, trikrat na leto in potem si izmenjujemo najboljše prakse in ideje. Prav tako želimo zagotoviti usposabljanje, predvsem glede novih komunikacijskih tehnik in pa novih pristopov. To želimo sedaj še okrepiti v prihodnosti. In še nekaj za konec. Prej je nekdo omenil ta poziv komisiji, da bi pripravili akcijski načrt. To v razpravi sicer ni bilo konkretno omenjeno, ampak lahko rečem, da smo slišali ta poziv in pripravljamo to. Komisarka Krecu dela na tem in nekaj bomo pripravili tudi celotna komisija si želi okrepiti komunikacijo v tem letu in seveda z vami želimo sodelovati. Hvala lepa. La parola al relatore Buda. Hvala lepa, gospod Buda še enkrat. Da, mulțumesc foarte mult. Hvala. Hvala vsem, ki ste se javili k besedi, ki v tej razpravi, ki je bila zelo koristna. Ja, To je res pomembno poročilo. In nekdo je povdaril, da je že obžalovati, da toliko stvari, pozitivnih stvari, ki se dogaja v Evropi, veliko državljanov ne pozna. Da, da naj bi še en forum vzpostavili, sedaj sprašujete, zakaj bi povezali odstotke tehnične pomoči s vrednostjo projektov. Ja, očitno je, da ljudje danes ne dobijo dovolj pomoči, niso dovolj obveščeni, zato sem pač to predlagal. Potem gre tukaj za uh, projekte, ki za ozaveščanje porabijo tudi milijarde evrov. Še nekaj, kaj sem hotel omeniti, namreč vključenost, sodelovanje državljanov v teh projektih, pri teh projektih, ki se financirajo iz evropskih sredstev. Sam prihajam iz nekega mesta, v katerem smo imeli župana, ki je bil 3-4 leta tudi predsednik vlade. In vsako leto, ko je predlagal proračun, se je kot župan posvetoval z državljani, z meščani in jih vprašal, kakšne so njihove prioritete. No, to lahko prenesemo tudi na druge ravni, ne samo počenjamo v mestu. Torej, vedno se je obračal na državljane, povedal, koliko denarja na voljo, kakšni so cilji od ena do deset, ki bi jih želel doseči. In državljani so potem lahko rekli, ja, projekt številka ena je pomemben, projekt številka sedem ni. In potem se določijo te prioritete. To ne delam jaz kot župan, kot nek organ, temveč se skupaj z državljani, z meščani dogovorimo o tem. Kajti oni najbolje vedo, kaj je za njih pomembno. In v tem primeru je prepoznavnost mojega dela večja. Slišal sem nekaj tudi o volilnih obljubah. Vemo, da po volitvah vedno prihaja do kritike, ja, to ste tako obljubljali, pa tega niste naredili. Torej, vključenost meščanov iz tega mesta, iz katerega prihajam, je optimalna. Tudi v večjih mestih, eh, naprimer San Francisco in Berlinu, je to moč narediti. Treba je državljane oziroma meščane vprašati, kaj po vašem mnenju bi moral narediti. To pomeni, da nisem samo politik in se ne eh, vrtim samo v krogu politike, temveč hočem eh, upoštevati tudi državljane. Veselim se vaših predlogov sprememb. Vsi skupaj gotovo hočemo imeti po, na koncu poročilo, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti kohezijske politike. Hvala. Uh, ah. Nihče več ne želi besede? Zmaja. Sądzę dosłownie e, jedno e, krótkie zdanie. Chwala. Samo stawek przed oczy. Za koniec. Chwali po gospodu Budi za ta dokument. Ta tema je seveda zelo pomembna, torej komuniciranje pa promoviranje kohezijske politike je zelo bistveno, moramo sporočiti, uh, kakšni so dobri rezultati. To je vse zelo pomembno. Bi pa še spostavil parlamentom. Kot prvo, treba poiskati pravo ravnoteže pri teh promocijskih dejavnostih. Res je, v Združenem kraljestvu imate omejeno število ljudi, ki se sploh zaveda rezultatov kohezijske politike. In res je, da je na polskem, naprimer, ta odstotek precej višji. Torej, je pa res, da sicer 70 odstotkov Poljakov se zaveda rezultatov kohezijske politike, ampak to še ne pomeni, da so razmere dobre, rožnate, kajti ljudje so nekoliko navličeni tega promoviranja kohezijske politike in moramo tudi to poštevati. Se strinjam s poročevalcem Budo, namreč moramo nasprotovati populistom in ena možnost je, da da bi promovirali to, kar počnemo v Evropski uniji, pozitivno, učinkovito. Ampak navdušenja nad Evropsko unijo ne moramo povezati samo z sredstvi iz Evropske unije. Moramo ponuditi več, če želimo pridobiti um, srca in dušo državljanov. To je samo eksperiment. Mi smo še vedno eksperiment v teku. In še manjša provokacija za konec. Mislim, da seveda v preteklosti smo imeli veliko dolgom glede promocije kohezijske politike, ampak moramo iti dlje kot to, moramo biti bolj veliko potezni kot pa to. In ne vem, te kapice z EU logom, um, vse to bi morali kar prepovedati. Ali pa ti robčke z eulogi. Ne, to je tratenje denarja, zapravljanje. In res moramo pogledati to, kaj se tukaj dogaja v Evropskem parlamentu, naprimer v naših političnih skupinah. Mi v bistvu dizajniramo ali pa proizvajamo takšne um, predmete v, v, v velikih številkah. Ne, moramo biti bolj ambiciozni kot pa to. Ne vem, če se zavedate tega, v nekaterih smernicah imamo um, torej tudi uh, kazalnike, glede tega, kako so projekti koristni za upravičence in kore, kakšne so te smernice iz držav. Upravičenci imajo jasne informacije. V redu, tam piše, koliko sredstev, um, naprimer, je treba nameniti potem. tem kakšna velikost eh, črk in številk in vsega tega. Torej, v bistvu promocijske dejavnosti niso več tako zelo zabavne, samo zaradi vseh teh pravil. Allora, come sapete, il voto sarà a maggio, entro il 28, al mezzogiorno del 28 marzo. Torej, 28. marec do podne je rok za predložitev predlogov sprememb. Torej, sedaj pa še um, zapisnik. Ja. ja. Eh, Sklepo koordinatorov, um, torej sestanek od včeraj, če ni pripom, bomo sprejeti zapisnik sestanka koordinatorov. Ni pripom po redu, torej je to potrjeno in smo zaključili sestanek. Hvala.